ali. In sedaj zadnje poročilo danes v skladu z dnevnim redom. Poročilo Nikolaj preseljenke brez dokumentov v Evropski uniji. Besedo dajem poročevalki za štiri minute. Izvolite, gospa Nikolaj. Domna Frešerinta, domnule komisar Stimac Koleč. Gospa predsedujoča, gospod komisar, eh, dragi kolegi. Eh, pomankanje demokracije v območjih krize. Vse to je pripeljalo k eh, valu migracije in je tudi pomenilo veliko ranljivost. Eh, ranljivost eh, žensk priseljenk brez dokumentov in to se samo še povečuje gre za stvarnost, ki se vse bolj zaostruje zaradi gospodarske krize. In eh, če te ranljivosti ne prepoznamo, to pomeni, da toleriramo neke vrste modernega suženstva, kar je povsem nespremljivo v Evropski uniji. Želela sem pritegniti pozornost na tveganja za priseljenke, za vidiko uh, eh, njihovih uh, temeljnih pravic ženske, ki so brez dokumentov. Tveganja so številna, kot sem rekla. Na eni strani gre tu za pravno pomankanje varnosti v primeru priseljenk brez dokumentov, potem eh, tudi otežen dostop do eh, zdravstvenega varstva. Pogosto priseljenka eh, nimajo dostopa do tega varstva, tudi ne do osnovnega izobraževanja. In s soglasjem odbora za zaposlovanja eh, smo eh, zahtevali, da se države držijo oziroma izvajajo konvencijo, konvencijo eh, o delu, potem eh, določbe, ki se nanašajo na prisilno delo. In eh, to vrstne pravice pri priseljenkah se ne spoštujejo. Eh, Tu so potem mediji, nevladne organizacije, ki so opozorile na situacijo teh žensk. S pričo eh, tvegan, ki so prisotna, je naša moralna dožnost, da izvajamo direktivo, ki jo imamo na tem področju in da eh, tudi zahtevamo od držav, da izvajajo zakonodajo. Gre za direktivo, ki se nanaša na dovoljenja za delo, potem direktivo, eh, ki se nanaša na bivanje in pa na pravice žrtev, kar pomeni napredek spravnega vidika kajti pravice žrtev niso neposredno povezane z njihovim statusom. Države članice morajo poiskati načine in sredstva, da pomagajo nevladnim organizacijam pri soočanju s temi pojavi in zoprstavljanju teh pojavov, kajti priseljenke eh, nimajo pravic eh, In v Evropski uniji se moramo boriti proti temu, boriti se proti izključenosti, proti revščini in ne zanemariti ta segment prebivalstva. Oblikovali smo priporočila na področju evropskih direktiv, dokumentov komisije, pa tudi na podra, eh, področju znanstvenih raziskav. Naj povdarim, da če tudi ne razpolagamo z zanesljivimi statističnimi podatki o osebah, ki so v ranljivem položaju, je potrebno kljub temu poiskati način, kako jih identificirati številne članice, v številnih članicah eh, so eh, te osebe predmet eh, diskriminacije. Tega ni mogoče tolerirati na območju Evrope. Zato bi želela povdariti in uh, ugotoviti, da je resnično pomembno, da sprožimo alarm glede teh vprašanj. Evropska unija mora nameniti dožno pozornost temu vprašanju, kajti eh, to, eh, to samo pomeni, da spoštujemo drža, eh, človekove pravice. Hvala. Hvala lepa kolegica Bazescu v postopku Kečdi. Ja, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. E, pozdravljam poročilo gospe Nikolaj, pa tudi e, to priložnost, da danes tukaj prvič razpravljamo o e, razmerah za priseljenke brez dokumentov. Dejansko gre za zelo občutljivo vprašanje in kot poročilo omenja, te, eh, so eh, te ženske dvojno diskriminirane tudi z vidika statusa in obravnave. Eh, tu, so, tu je potem problem morebitne prostitucije in podobno. Skratka, potrebno je upoštevati vse vidike. Nemogoče je pogosto za te osebe, da zaprosijo za pomoč eh, policije ali pa da imajo dostop do oskrbe v bolnišnici zaradi nerešenega statusa in zato, ker nimajo ustreznih dokumentov. Imajo tudi omejeno pravico do delo, vendar bi bilo potrebno narediti vse, da se izboljšajo pogoji za te osebe. Eh, hvala lepa. Poslanka Dan Cila, izvolite. Migrant fora akte de identitate ste konsiderat ka un cetățean. Hvala, gospa predsedujoča. Priseljenec brez dokumentov je oseba, ki nezakonito prebiva na ozemlju Evropske unije. Tu je situacija priseljenke, se pravi ženske v taki situaciji, še hujša. Gre celo za trojno diskriminacijo, kadar pride tudi do vidika rasne diskriminacije osebe brez dokumentov, ki nimajo pravice naprimer do spodobnega, do spodobne namestitve, do spodobnega stanovanja. E, osebe so tudi žrtve psiholoških pritiskov, maltretiranja e, potem e, pritiskov, ko ni več spoštovanja človekovih pravic in temeljnih pravic. Zato je naša dožnost, da zaščitimo pravice priseljencev, zlasti priseljenk kajti razpolagamo z evropsko zakonodajo, z mednarodno zakonodajo in čestitam gospej poročevalki za pristop k njenemu poročilu. Hvala. Hvala lepa in sedaj poslanec Picula. Posebno je vredno uočiti znak. Posebno je treba izpostaviti pomen tega poročila o priseljenkah brez dokumentov, kajti ženske so povsem eh, žrtve mnogih kriminalnih dejanj. Namesto, da bi jih marginalizirali, se moramo ukvarjati z eh, problemom na izvoru in to je v državah izvora, odkot te priseljenke prinahajajo. Eh, gre za izobraževanje in druge pravice. Evropska unija mora načrtovati svojo migracijsko politiko, pravočasno reagirati in biti pripravljena ob prihodu priseljencev, ne glede na to, ali so zakoniti ali nezakoniti. Razen o teh ženskah je treba govoriti tudi o. Um,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 Hvala lepa. Tretje priporočilo iz uh, poročila pravi, da je ta zadeva skupna odgovornost držav članic in Evropske unije. To je nezaslišno, to ni uh, neka deljena odgovornost in jaz bom glasovala proti. Uh, tiste države, ki so nekoč imele velike kolonije in so zaradi tega obogatile, imajo popolnoma drugačno odgovornost kot pa recimo revnejše bivše komunistične države. Naprimer Mačarska. Mi smo sedaj žrtve neke neokolonizacije. in um, ko gre za priseljevanje, smo mi pravzaprav izvorna država. Predlagam, da naj komisijo bolj skrbijo priseljenske ženske iz uh, revnejših državah znotraj Evropske unije. Uh, ki so prav tako žrtve zlorab. Hvala lepa in sedaj dajem besedo komisarju Andorju. Gospa predsedujoča, eh, spoštovani poslanci, zahvaljujem se kolegici Nikolaj za to poročilo. Pravilno spominja na to, da so ženske priseljenke pogosto v ranljivih situacijah in da lahko eh, trpijo tako zaradi spola, kakor tudi zaradi pravnega statusa tega se moramo lotiti na celosten način, moramo uh, se posvetiti zlasti najbolj ranljivim skupinam. Polno je treba spoštovati človekove pravice, tudi ko gre za nezakonite priseljence. To moramo zagotoviti pri izvajanju vseh odtenkov evropske priseljenske politike. In pravzaprav je tukaj potrebno širše mednarodno prizadevanje. Vključiti moramo tudi institucije, kot so Mednarodna organizacija dela, kako je to pravilno upozorila poročevalka. Nadzor eh, pravilne izvedbe, z nadzorom pravilne izvedbe zakonodaje lahko komisija zagotovi, da bodo neprija, nezakonite eh, priseljenke. Eh, deležne varovalk iz evropske zakonodaje. Ko gre za um, direktivo o sankcijah za delodajalce, imamo predvidene kazni za tiste, ki zaposlujejo nezakonite priseljence na črnem trgu. Direktiva um, ne preprečuje državam članicam, da bi lahko sprejemale tudi anonimne prijave. Um, komisija bo Eh, torej državam članicam ostana, ostaja še tri, ostaja še tri leta eh, za rok prenosa v njihov nacionalno zakonodajo te direktive. Ocena. Začeli smo tudi z oceno prenosa direktiv na področju tihotapljenja. Prve rezultate pričakujemo jeseni leta 2014 in to bi lahko poskrbelo za nekaj več pojasnil oziroma bi lahko uh, prinesel spremembe nekaterih določb. Komisija bo kmalo sprejela sporočilo, vključno z eh, prvim poročilom o uh, direktivi o ponovnem sprejemu. Komisija si bo še naprej prizadevala za ustrezne in dostojne ravnanje z uh, osebami, ki so vrnjene v njihove izvorne države. Prav tako si moramo osredotočiti na temelje svoboščine teh ljudi in eh, poskrbeti moramo za dekriminalizacijo um, nezakonitega priseljenca v skladu z nedavnimi sodbami Evropskega sodišča se skupaj moramo skladiti z že obstoječimi pravili. Nimamo načrta, da bi tukaj predlagali novo zakonodajo, ampak tega v prihodnosti ne izključujemo. In na zadnje, ko gre za trgovanje z ljudmi, napodarim, da je za Evropsko unijo trgovina z ljudmi nekaj nespremljivega. E, evropski politični zakonodajni okvir za soočanje s tem problemom upošteva tudi razsežnost spola. Evropska direktiva o trgovanju z rodmi iz leta 2011 in pa dopolnjena strategija iz leta 2012 se ukvarjata z razsežnostjo spola, ko gre za trgovanje z ljudmi. Istočasno, ko poštevamo tukaj specifične spolne vidike, pa moramo zagotoviti tudi to, da bodo storilci uh, Eh, takšnih kaznevih dejanj končali za zapahi. Tisti, ki trgujejo z ljudmi, si zaslužijo kazen, ne pa žrtve, ki jih vse, pogo, vse uh, prepogosto obravnavamo kot kriminalce. Hvala lepa. Ladis. Hvala lepa, komisar. S tem smo zaključili razpravo. Glasovanje je jutri ob 11.30 nadaljevanje sesedanja jutri, 4. Eh, februarja v torek, ehm, po dnevnem redu, ki je bil objavljen ter je na voljo na spletnih stranih.